glasovanju. Najprej poročilo Šeinfeld, odprava nezakonite trgovine z tobačnimi izdelki. Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Samo še trenutek, torej. Konec glasovanja. Provato. Sprejeto. Poročilo Lange. Enotni tehnični predpisi za cestna vozila. Enotno glasovanje, poimensko glasovanje glasujemo. La votazione è chiusa. Konec glasovanja. Sprejeta. Poročilo FISAS Excela, trgovinski sporazum med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem, pristop Hrvaške, enotno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. La votazione. Konec glasovanja sprejeto. Poročilo KVD, okrepljeno delova, sodelovanje na področju premoženskih razmerij mednarodnih parov. Enotno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Anderson. Odprava nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki. Enotno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Ferber, trgi finančnih instrumentov. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Naj dvigne roko proti, vzdržani, sprejeto. S tem je prvi sklop brezpredmeten. Glasovanje o predlogu komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in še glasovanje o zakonodajni resoluciji, poimensko glasovanje. Glasujemo. La Konec glasovanja. Sprejeto. Še eno poročilo kolega Ferberja, trgi finančnih instrumentov, zloraba trga in poravnave vrednostnih papirjev. Predlog spremembe 2. Glasujemo, kdo je za, dvignite roke, prosim. Proti, vzdržani, sprejeto. S tem je predlog spremembe 1 brezpredmeten, predlog komisije, dvignite roke, kdo je za. Proti, prejeto in še zakonodajna resolucija poemensko glasovanje glasujemo. La votazione è chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo stas imenovanje člana računskega sodišča. Gre za Rimantasa Šadžiusa. Gre za tajno glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja sprejeto poročilo preda poročilo EU za leto 2015 o usklajenosti politik za razvoj. Člen 8. Ustni predlog spremembe gospoda Görensa. ki kar takoj dobi besedo. Izvolite. Vključite mikrofon, prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Predlagam usni predlog spremembe. In sicer Evropski parlament eh, predlaga vzpostavitev mehanizma za reševanje sporov eh, in eh, sicer v pristojnosti predsednika Evropske komisije. Eh, in ta mehanizem eh, naj zagotovi kohezijo med razvojnimi politikami in eh, različnimi politikami Evropske unije. Naj vam razložim še zakaj. Zato, ker če bomo sprejeli ta predlog spremembe, bomo le podprli naše stališče pri poročilu, o katerem smo glasovali leta 2013. Šlo je za moje poročilo. Eh, gre za temeljni instrument za zagotavljanje usklajenosti eh, različnih politik. Eh, in na ta način, če zavrnete ta predlog spremembe, bomo dopustili, da bo ta razvojna politika ostala eh, le eh, nož, eh, ki nima konice in s tem nobene prave vrednosti. Kot bi dejal kolega Burlanš, naš nekdanji kolega. Ali kdo temu nasprotuje, potem mora ostati vsaj 40 kolegov. Ja, dovolj vas je ustalo, torej tega ustnega predloga spremembe ne moremo sprejeti. Prehajamo k naslednjemu glasovanju. Gre za predlog spremembe 1. Dvignite roke, kdo je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 11. E, člen v dveh delih. Prvi del, kdo je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Glasujemo, to bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Aprova. Sprejeto. 15. člen. Izvornega besedila, kdo je za, dvignite roke, prosim, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 18 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani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 Člen 24 izvornega besedila. Kdo je za? Dvignite roke, prosim. Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. 27. člen v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 30. Izvornega besedila v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 33 v dveh delih. Prvi del z dvigom rok. Rok prosim za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen 40 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 41 z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava E. Za, proti, vzdržani, sprejeto če ne eh, dvigujete rok, eh, je težko ugotoviti, kakšen je rezultat. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava F. Dvignite roke, prosim, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. Sedaj pa glasujemo o resoluciji kot celoti, poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Hojbuh. Novo zavežništvo za prehransko varnost in prehrano. Drugi člen v dveh delih. Prvi del poimensko glasovanje glasujemo. La votazione è chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del z dvigom rok. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Tretji člen za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Člen 15 drugi odstavek izvornega besedila, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 18. Z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 22. Dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 25 v dveh delih. Prvi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Člen 28. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Člen 34, eh, prva alineja, prvi del, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržanje, sprejeto. Člen 34, eh, drugi odstavek izvornega besedila po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto člen 34, šesti odstavek v dveh delih. Prvi del, eh, prosim, dvignite roke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 36, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 59, dveh delih, prvi del z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 72 za proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 85 za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 88 za, proti, vzdržani, sprejeto. Izjava 26. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. Navedba 37. Izvornega besedila za, proti, vzdržani? Sprejeto. Uvodna izjava C. Gre za izvorno besedilo za, proti, vzdržani? Bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. sedaj pa glasujemo o celotnem poročilu poimensko. sprejeto. poročilo stolojan ocena mednarodnih računovodskih standardov. Glasovali bomo o celotni resoluciji in sicer po imensko glasujemo. La votazione è chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo van orden. Operacije v podporo miru. Sodelovanje Evropske unije z Organizacijo združenih narodov in Afriško unijo. Člen 6 izvornega besedila. Z dvigom rok, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Deveti člen v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del. Z dvigom rok? Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Tretji del. Poimensko glasovanje glasujemo. konec glasovanja sprejeto trinajsti člen z dvigom rok kdo je za proti vzdržani sprejeto člen šestnajst izvornega besedila kdo je za proti vzdržani sprejeto člen osemnajst poimensko glasovanje glasujemo konec glasovanja sprejeta. Člen 22 z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. E, navedba 8 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. Drugi del. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. Uvodna izjava N v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. Drugi del. Za? Proti? proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj glasujemo o rezoluciji kot celoti, po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo eh, Čezak. Nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano predlog spremembe odbora Agri. Številka ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In še predlog spremembe štiri, tudi odbora Agri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o resoluciji kot eh, celoti, poimensko glasovanje. Glasujemo. La votazione è chiusa. Con il glasovanie. Spreta poročilom McIntyre tehnološke rešitve za trajnostno kmetijstvo v Evropski uniji. Peti člen v dveh delih, prvi del z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, drugi del poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Osmi člen v dveh delih. Prvi del z dvigom rok. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 20 z dvigom rok. Kdo je za? proti, zdržanje sprejeto. Člen 24. V treh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 25. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 27 v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Drugi del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen 28. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen 30. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen 31. dveh delih. Prvi del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del je s tem brezpredmeten. Člen 32 v dveh delih. Prvi del. Z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 41 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. La votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 42 v treh delih. Prvi del. Z dvigom rok za, proti, vzdržani sprejeto drugi del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Kaj se dogaja? Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen 46. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen 47. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjena. Člen 58 v dveh delih. Prvi del z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 70 v dveh delih. Prvi del z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen 74. Prvi del poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava B. Izvorno besedilo, prvi del z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava eh, C v treh delih. Prvi del z dvigom rok. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Sprejeto. Drugi del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava I izvornega besedila. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava Q v dveh delih z dvigom rok. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Za proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava R v dveh delih. Prvi del z dvigom rok. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o resoluciji kot celoti, poimensko glasovanje. Glasujemo.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 approvato. Sprejeta. S tem je glasovanje zaključeno. E adesso passiamo alle dichiarazioni. Sedaj pa prehajamo k obrazložitvam glasovanja. Medtem, ko kolegi zapuščajo dvorano, vzeli si bomo dve minuti časa. Eno minuto časa. Minuto časa in potem bomo prečeli z obrazložitvami glasovanja. Passiamo ora alle dichiarazioni. Prehajamo k obrazložitvam glasovanja. Najprej poročilo Markus Ferber. Trgi finančnih instrumentov. Besedo dobi kolega Polčak za minuto. Izvolite.